Lep pozdrav. Pozdravljeni vsi skupaj. Prosim, če se počasi posedete, tako da lahko začnemo z glasovanjem. Preden pa začnemo glasovati, bi rad dal besedo gospe, gospe Koraca Bild. Thank you, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vprašati sem želela, kakšen je status parlamentarnega vprašanja glede uh, eh, goljofije pri glasovanju.